Hvala. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Pani Prezydentowo, Spoštovani častni člani, spoštovani kolegi, poslanci Evropskega parlamenta, spoštovani komisar, spoštovani ministri, v veliko čast mi je, da vam predstavim vašo ekscelenco gospoda Amiduja Tomani Tureja in pa njegovo ženo. Gospod predsednik ni prvič z nami v Evropskem parlamentu. Nie pierwszy raz jest pan prezydent z nami w parlamencie, ale tudi ni prvič, da je ta predsednik tukaj v Evropskem parlamentu, ampak prvič pa bomo slišali njegov govor. Obiskal nas je aprila 2009, to je pred letom in pol. Današnji govor je izjemno pomemben. Zdaj bomo na večer vrha EU, ki bo potekal čez nekaj tednov Še vedno se spominjamo dogodkov preteklih mesecev in let, kar se tiče terorističnih dejanj in vemo, da Republika Mali igra pomembno ulogo, kar se tiče boja proti terorizmu. Spominjamo se tudi, da je Republika Mali ena izmed držav, kjer je demokratizacija dejansko uspela in to lahko zabeležimo velik uspeh. Rad bi povdaril, da je ravno zaradi vodstva gospoda predsednika se zgodilo, da so se dogodki 90-ih let lahko uresničili, ko je vladavino vojaške hunte lahko premagal in je prišlo do demokratičnih sprememb. Seveda se lahko še marsikaj stori, veliko se je treba še naučiti in spremembe so še potrebne, ampak proces reforme je trajen proces in to poznamo sami in podobno je tudi v Maliju. Vaše besede torej bodo pomembne ne samo iz vidika tega, kaj se dogaja v Afriki in kako lahko vaša država predstavlja vaš, vašo celino na poti do prostega trga in razvoja, ampak je to pomembno tudi za nas v Evropi. Želimo biti namreč vodilni pri pomoči državam, ki pomoč potrebujejo. Želimo biti tudi vodilna vodilna med državami, ki podpirajo demokracijo, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih vrednot, v katere tako globoko verjamemo v Evropski uniji. Prepričan sem, da so želje naših državljanov podobne željam vaših državljanov in zato se veselimo vašega govora in rad bi vam kar predal besedo. Izvolite. monsieur le président gospod predsednik evropskega parlamenta gospod predsednik evropske komisije gospa visoka predstavnica za zunanje zadeve in varnostno politiko gospod eh, komisar za razvojne zadeve spoštovani evropski poslanci spoštovani poslanci malja na prvem mestu vam želim, gospod predsednik, izreči čestitke k vaši eh, izvolitvi za predsednika Evropskega parlamenta. Eh, še prej pa eh, bi se zahvalil predsednikom poslanskih skupin in vsem evropskim poslancem. Zahvaljujem se za to, da ste mi izkazali to čast, da danes lahko uh, govorim v Evropskem parlamentu, da vam predstavim svoje mnenje, da spregovorim o najpomembnejših izzivih, pred katerimi stoji moja dežela, pa tudi eh, Afrika. In da opozorim na prizadevanja, eh, ki jih izvajamo vsakodnevno zato, da bi našli ustrezne rešitve. Eh, spoštovane gospi poslanke, spoštovani gospodje poslanci. Eh, Mali ima milijon 240 tisoč kvadratnih kilometrov in, se, eh, in ima sedem eh, držav, na katere meji in sedem tisoč kilometrov meja. To je država, ki ima staro civilizacijo, to je država, ki ima bogato kulturno dediščino in zgodovina Malja je bogata zgodovina sem sodi nekaj pomembnih dogodkov in simbolov. Zlasti citiram eh, karto, ki je bila sprejeta pred 750 leti, takrat, ko je bila eh, ustanovljena kraljevina Mali. Eh, takrat je bila zapisana ta listina in ta listina ima vse lasnosti ustave. Eh, Eh, tam je bila kodificirana organizacija oblasti, meje, dolžnosti so bile opisane, prav tako obramba človekovih pravic, eh, zaščita poklicne dejavnosti eh, in tudi lasnina. En izmed členov se je glasil takole. Človek je svet. Njegove integritete se ne sme kršiti. To pomeni, že pred nekaj stoletji eh, so imeli nekaj, kar eh, sodi med ključne vidike ustave. In danes se nahajam na enem najpomenejših krajev demokracije in zato sem želel opozoriti eh, na ta vidik. Tumbuktu je prav tako del magične zgodovine, zgodovine Eh, ki je že pred stoletji imela mnogo študentov, ki so eh, prihajali iz mnogih držav, eh, zato da bi prisluhnili modrencem v mošeji v senci univerze. In opis, zelo dobro je bilo to obdobje in sicer je bilo zapisano, Timbuktu je znan za eh, solidarnost, za moč institucij, za politično uh, svobodo, eh, za uh, integriteto oseb in blaga, za uh, usmiljenje do revnih, za uljudnost študentov, znanstvenikov in za podporo letem. Timbuktu je eh, postalo glavno mesto islamske kulture leta 2006. Eh, Oran je znan eh, po naravnih lepotah, po naravnih bogatstvih in ta dežela je torej zelo privlačna za turiste. Obstajajo tudi tesne povezave z Evropo in na to želim spominjati. Obstajale so diplomatske zveze s Portugalsko in sicer že v 14. stoletju, gospod eh, predsednik, spoštovani poslanci. Stojim tukaj pred vami. Eh, kot izvoljen predstavnik Malija in sem pred izvoljenimi predstavniki Evrope in zaradi tega želim izraziti priznanje malijskega naroda eh, do vašega dela, do sodelovanja med Malijem in Evropsko unijo. Evropska unija je najpomembnejši partner za razvoj Malija. Eh, mi smo naj, druga največja država, eh, ki prejema pomoč Evropske unije eh, in sicer južno od Sahare. In zaradi tega sem zelo srečen, zelo vesel spričo dejstva, da naše sodelovanje tako zelo dobro deluje. To želim še podrobneje pojasniti. Deveti okvirni program in deveti razvojni sklad je bil 100 odstotno izkoriščen. In Evropski razvojni eh, sklad je prav tako dobro izkoriščen. Mi eh, delujemo na zelo dobrih osnovah, gospe in gospodje. Sodelovanje med Evropsko unijo in eh, Malijem direktno vpliva na kakovo življenja prebivalcev Malija. In na ta način se krepijo tudi osnove naše demokracije. 26. marca leta 1991 smo bili priča državnemu udaru in takrat se je začela demokratizacija Malja. Ta eh, demokratizacija eh, je prešla skozi ključna obdobja. Šlo je za prehod v demokracijo 27. marca eh, leta 1991. In ta demokratizacija se je zaključila v eh, določenem obdobju. V 14 mesecih obdobja prehoda eh, so bile eh, leta 1992 organizirane svobodne volitve. Deset let kasneje, leta 2002, sem bil izvoljen za predsednika Republike Mali in to je bila prva demokratična vladna sprememba v Maliju, ko je bil izvoljen nov predsednik in sicer demokratično izvoljen, prišlo je tudi do oblikovanja nove vlade. Državljanom Malja sem takrat predstavil program, ki bi ga lahko strnili na naslednji način. In sicer eh, vladanje skupaj in hkrati tudi spoštovanje razlik. Eh, po osebnosti Malja so raznolike. E, po volitvah ni bilo nikakršnih kriz, obstaja e, prosto volnost. E, vsi zasledujemo enak cilj v okviru socialnega razvoja države, za dobro naše države. Eh, po mojem mnanju mora oblast eh, postati kohezijski dejavnik, eh, ne dejavnik delitve. Hkrati pa je treba spoštovati temeljne pravice. Politični konsens, ki smo ga lahko našli v naši državi, seveda ne pomeni, da vsi govorimo samo za enim glasom. Ne, konsens pomeni tudi to, da smo sposobni sklepanja kompromisov. Politični konsens v Malju pomeni, pomeni, eh, da eh, želimo vzpostaviti nov političen sistem, eh, ki Eh, bo lahko koristil tudi za druge afriške države, kjer bi lahko spostavili velike vladne koalicije. In v Maliju zato obstaja upanje, kajti sodelujejo vse politične eh, sile v smeri doseganja enega cilja pod vodstvom neodvisno izvoljenega predsednika. Politični konsens prispeva k temu, da je prišlo do ponovne sprave, do ponovne sprave med različnimi političnimi eh, smermi in institucijami Malja. Hkrati je to pripeljalo do ponovne sprave med politiki. E, gospod predsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Mi e, delamo v okviru konsensa in zato smo začeli razmišljati, kako bi lahko eh, okrepili demokracijo v Malju. Eh, potem, ko imamo sedaj to demokracijo že 20 let, imamo odbor, ki se ukvarja s to temo in ta odbor eh, vključuje različne predstavnike politike, eh, religij, civilne družbe, sindikatov in eh, tudi eh, predstavnikov eh, tradicionalnih eh, oblasti. Mi želimo okrepiti demokracijo na ta način, da želimo odpraviti primankljaje, ki smo jih eh, ugotovili. Eh, želimo eh, močno udeležbo državljanov, želimo, da je udeležba na volitvah visoka in hkrati Eh, želimo znižati stroške za volitve. Eh, mi želimo okrepiti sposobnosti strank in mi eh, želimo izdelati tudi statut za opozicijo. Želimo bolje definirati vlogo voditeljev opozicije. Imeli bomo ustavni referendum in ko bo nacionalna skupščina Malija sprejela to besedilo, bo stopilo v veljavo. Zato želim danes pred vami v Evropskem parlamentu pozdraviti tudi malijske eh, poslance, s katerimi imamo zelo dobre odnose, bodi si, eh, da so to predstavniki predsedniške večine ali opozicije. In tem eh, poslancem želim jasno povedati, kako hvaležen sem jim za to, da so prišli z menoj sem v Štrasburg. Thank you. Gospod predsednik, spoštovani poslanci, politični institucionalni razvoj Malja bo vedno pomembnejši. Pomembna bo v tem okviru nadaljna decentralizacija od desetega stoletja imamo eh, različne kraljevine, ki so bile decentralizirane. Za nas decentralizacija ni nič novega, ampak je to dejstvo. In eh, decentralizacija v eh, Malju funkcionira na naslednjih osnovah. Obstaja politična volja, obstaja politično prepričanje, Eh, da decentralizacija lahko deluje samo takrat, eh, če hkrati obstaja tudi tako imenovana dekoncentracija. Eh, to pomeni, da ni vse skoncentrirano samo na enem mestu. Ta decentralizacija lahko deluje samo, če se reforme izvajajo koherentno, zlasti tudi za gospodarsko upravljanje, zato da to gospodarsko upravljanje lahko deluje tudi na lokalni ravni. In Ta decentralizacija lahko deluje samo, če nas Evropska unija eh, podpira finančno, pa tudi tehnično. Eh, zato zni eh, za podporo naši upravni reformi. To je zelo pomemben vidik naše reforme. In ta reforma je bila izpeljana s pomočjo Evropske unije. Naš cilj je boljša organizacija države, poskušamo bolje oblikovati upravo, tako da želimo okrepiti ti eh, sposobno državljanom. Imamo 45 regij, imamo 700 eh, različnih okrožij, eh, imamo distrikte, ki jih vodijo regionalne skupščine, le teh je sedem. Imamo tudi visoki svet teritorijalnih inštitucij, ki imajo zastopnike v glavnem mestu. Ta hip delamo na oblikovanju senata. Eh, na ta način eh, želimo poglobiti našo eh, decentralizacijo. Mi moramo okrepiti lokalni razvoj, zato potrebujemo finančna sredstva in imamo tudi eh, nacionalno agencijo za lokalne teritorijalne skupnosti. Na ta način smo lahko izboljšali infrastrukturo, lahko smo ponudili socialne storitve, ki so pomembne za naše državljane. Spoštovani gospodpredsednik, spoštovani cenjeni poslanci. Eh, pred eh, to visoko hišo eh, želim omeniti tudi neko drugo temo in sicer temo priseljevanja. Tema priseljevanja zadeva nas vse. Eh, kajti za nas vse je tema priseljevanja pomembna, za vse države. Eh, s tem so povezani različni vidiki. Eh, gre za enako problematiko, demografija, ekonomija, socialni razmisleki, humanitarni razmisleki, vprašanje identitete, vprašanje varnosti. Eh, to so vidiki, eh, ki jih lahko povzamemo eh, v okviru teme priseljevanja. Zato moramo najti rešitve za to, da iz priseljevanja oblikujemo prispevek, prispevek za razvoj obeh celin. To je izziv, pred katerim smo. brain drain, torej odseljevanje dobro eh, izobraženih ljudi je najpomembnejši izziv eh, za države Afrike. Eh, kajti mi imamo malo izobraženih ljudi na področju izobraževanja in zdravstva. Mednarodna migracijska organizacija je ugotovila, da 40 odstotkov afriških držav um, izgubi 35 odstotkov, ki so v teh državah pridobili uh, diplomo. Ne? Česa pa ne smemo uh, pozabiti? Uh, imigracija poteka v okviru Afrike. Od ene milijarde jih je približno 200 uh, milijonov Afričanov v uh, Evropi. In tragedija teh mladih ljudi, uh, tragedija teh mladih uh, žensk in moških je v tem, Eh, da so morali eh, prehoditi poščave, oceane, zato da so eh, prišli sem. Opirati se so se morali številnim nevarnostim, koliko je teh ljudi, ki so na tej poti umrli, ki so umrli od lakote, ki so sedaj na dnu oceana. O tem nimamo nikakršnih statistik. Povem lahko samo primer svoje lastne države. Mali je zelo velika migracijska država. 4 milijone malicev živi eh, po vsem svetu in 3 milijone in pol od tega eh, jih živi na afriški celini in približno 200 tisoč v Evropi eh, in preostalih delih sveta. Gledano ekonomsko so nakazila iz malijske diaspore Eh, zelo eh, pomembna. Eh, to je 11 odstotkov bruto domačega proizvoda naše države. To je rezultat študije Afriške investicijske banke iz leta 2005. In ta nakazila ustrezajo 85 odstotkom javne razvojne pomoči, ki jo mali prejme na leto iz tujine. Eh, gospod predsednik, spoštovani poslanci, eh, to je pravi kraj za to, eh, da opozorimo na dober dialog med Evropsko unijo in Malijem. Partnerstvo je za nas izjemno pomembno. Na ta način lahko izobražujemo mlade ljudi, lahko izobražujemo za najrazličnejše Eh, poklice. Lahko jih spodbujamo, da postanejo lokalni podjetniki. Obstajajo najrazličnejši programi za ponovno vključevanje eh, migrantov, ki so se vrnili eh, v državo. Dialog med Evropsko unijo in Zahodno Afriko je prispeval k temu, da smo zasnovali pilotne programe. V Bamaku je bil naprimer oblikovan informacijski center za vprašanje migracij. Eh, poskušamo bolje razumeti fenomen migracij eh, in eh, poskušamo tudi bolje spremljati potencijalne migrante in tudi tiste, ki se vračajo domov. Zato moramo podariti tudi še preostale vidike in delovati moramo preventivno zoper ilegalno migracijo. Eh, pomembno pa je, da podarimo eh, človeški kapital, tehnični kapital, eh, ki ga malici ponesejo v tujino. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani poslanci, pomembno je tudi vprašanje varnosti, ko govorimo o migraciji. To je pomembno v okviru pogovorov, ki jih imamo z Evropsko unijo. In zato je pomembno, da ne mislimo, eh, da eh, je to grožna za Zahodno Evropo. Eh, Sahel ni grožna. Sahel je četrtina afriškega kontinenta od Mauretanije do Sudana preko Malija, Burkina Faso, Niger, Libija, Alžirija in Čad. Cona Sahel ima komaj da prebivalce. In ta prostor je zelo težko oživiti. E, poleg tega pa imamo tudi še gorovja, ki se vlečejo e, skozi to področje in tudi e, poščave, ki so velike več milijonov kvadratnih kilometrov. To je področje, ki ima zelo neprijetno klimo. In če se bo temperatura spremenila, potem bo to tragično, kajti poleti znaša temperatura 50 stopin. Ehm, po zimi pa je pot ničlo. Tam poskušamo zasnovati kmetijstvo, ampak sušna obdobja so prispevala eh, k temu, eh, da eh, smo izgubili skoraj 50 odstotkov vseh živali. Eh, državljani, ki tam živijo, so revni in pogosto krat sploh nimajo nobene druge alternative, eh, kot eh, da se pridružijo kriminalnim združbam. Za mlade ljudi je to pogosto edina alternativa. Mali se nahaja na zahodu Sahela mi imamo 60 oziroma 70 odstotkov naše površine v sahelski coni. Smo eh, država na prehodu, eh, mi smo hkrati žrtev in talec, eh, ko gre za konflikte ki so pomembni zlasti za druge regije. To so grožne, naprimer tu je zelo razširjeno tihodapljanje cigaret. Uh, pa ilegalno tihotapstvo ljudi, trgovanje z ljudmi, pa trgovanje z drogami iz Južne eh, Amerike. Tu so skupine, eh, ekstremistične skupine iz Maroka, iz Alžirije, eh, morijo ljudi, jemljajo jih za talce. Zlasti pa je jasno, da so zločinci zelo mobilni vzdolž eh, naših meja, naših zunanih meja. Eh, to so zelo različne grožne, to niso eh, čisto nacionalne grožne, to niso tiste grožne, ki sem jih omenil prej. Mali ima sicer seveda zelo veliko količino uh, muslimanov. Uh, Eh, islam prakticiramo od 9. stoletja. Malijski islam pa je bil vedno zelo toleranten, eh, izkazoval se je spoštovanjem do ljudi. Eh, zato ne razumemo islamističnih ideologij, ki se pridigajo v drugih območjih Sahela. Mi tega ne razumemo. Mi Eh, teh islamističnih ideologij ne razumemo, ki vladajo drugot v Sahelu. V naši državi ta ideologija še ni pomembna, ampak kako dolgo časa bo to še možno? To je vprašanje, ki se pri nas zastavlja. Spoštovane gospe in gospodje, eh, države Sahela, zlasti Mali, so že od nekdaj opozarjale na to, da moramo podzeti napore za to, da se borimo proti eh, tem nevarnostim. Eh, in opozoril eh, sem, da je ta dejavnost, ki sega preko meja, vedno nevarnejša. In te aktivnosti so tako močne, da Eh, se moramo mednarodno eh, zoprstaviti tej negotovosti in terorizmu v Sahelu. Eh, ta politika bo usmerjena v podporo ljudem, zato da lahko najdemo ustrezno varnostno politiko. Pod podpirati moramo še posebej rljive skupine prebivalstva, tako da eh, se lotevamo njihovih glavnih potreb eh, in jim nudimo socialne storitve. Zato so eh, potrebne nove storitve, da lahko udejanjamo to varnostno politiko. Ponovno moramo začeti zbirati in uničevati malokalibrsko orožje. Zato je pomembno, Eh, da se vzpostavi regionalno eh, sodelovanje eh, za lokalno trgovanje. Tema varnost je za nas izjemno pomembna in zato je Mali vzpostavil celico za boj proti terorizmu in ta služba se nahaja v poslopju malijskega predsednika. Ta program podpira tudi Evropska unija, zato se Evropski uniji zahvaljujemo. Eh, ne zahvaljujem pa se samo Evropske ki uniji, pač pa vsem državam Evropske unije. Imamo tudi nacionalni urad za boj proti drogam, eh, pri čemer eh, so pravni instrumenti sedaj še močnejši. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, opisal sem različne strategije, Eh, za to, da bi se lahko zoprestavili terorizmu. Obstaja pa tudi nujen program eh, za izkoreninjenje, eh, ne, sigurnosti za izkoreninjenje terorizma v Severnem Malju. Od leta 2010 do leta 2012 bo tekel ta program. Ta program se imenuje Perim in ta Perim program ima za cilj da eh, bi poskušal odstraniti vzroke za to negotovost, eh, želimo izvajati zelo jasne aktivnosti za povečanje varnosti, zlasti pa želimo tudi nuditi podporo prebivalstvu. Eh, ta strategija lahko deluje samo takrat, če bo racionalno izvajana in če bo tudi državna uprava racionalno delovala. Hkrati bomo odposlali tudi čete, ki bodo delovale preventivno. Vzpostavili bomo tudi ustrezno infrastrukturo, eh, ki bo pomembna za varnostne sile. Mobilizirali bomo državljane eh, za to, eh, da se bodo borili proti kriminalnim združbam in religioznim fanatikom. To je nujni program. In Republika Mali in lokalne teritorijalne skupnosti bodo izobrazile osebje, Eh, izboljšali bomo administrativno-tehnične inštitucije in jih financirali. In ta program eh, bo dopolnjen z ad hoc strukturami. Z ad hoc strukturami eh, ki bodo lahko zagotovile ustrezne finance, ki bodo delovale koordinativno med različnimi akteri in regijami. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje. Eh, uprava Sahela eh, predpostavlja obstoj jasne analize. Potrebujemo usklajeno eh, delovanje. Že leta 2006 sem osebno predlagal konferenco o razvoju in miru Sahela danes moramo skupaj nositi to odgovornost. Nobena država sahelske cone ni ostala uh, nedotaknjena od krize. Vendar pa nobena država sama ne more reagirati na te izive. Zato potrebujemo subregijsko sodelovanje eh, zaradi tega, ker ti izivi segajo preko meja. Eh, potrebno je opozoriti na to, da eh, boj eh, zoper eh, terorizem ne vsibuje samo varnostno-tehnične komponente. Boj Eh, zoper terorizem predpostavlja eh, tudi, eh, da postanejo dejavni tisti, ki so bili izvoljeni, da postanejo dejavne lokalne skupnosti, da postane dejavno prebivalstvo. Hrbtenica tega boja pa bo razvoj na lokalni ravni. Potrebujemo alternative, potrebujemo gospodarske alternative za prebivalce. Zaradi tega je potrebno prebivalstvo ustrezno izšolati, potrebno je okrepiti logistiko. Eh, boj zoper uh, kriminalnim združbam. Ta boj eh, pa eh, mora vključevati vse sosedne države eh, Sahela. Opozoril sem na to, kako pomembno je eh, zagotoviti prebivalcem v eh, rizičnem območju boljše pogoje za življenje in delovanje. Eh, Eh, in ta socialni napredek, ti zboljšani pogoji eh, življenja je nekaj, pri čemer bi morali sodelovati vsi ljudje. Zato se moramo na najvišjih ravnih ukvarjati s to temo. Eh, pomembni so zato tudi razvojni cili tisočletja. Mali je izvedel različne pobude, da bi spodbudil to vrstni razvoj. Sem sodi naprimer 166 občin, ki so vključene v ta program. Eh, mi eh, smo eh, te vasi imenovali vasi za razvojne cilje tisočletja vemo, da ne bo mogoče doseči vseh ciljev, dosežen pa je bil že jasen napredek, tako v Maliju, kot tudi v drugih eh, predeljih Afrike, zlasti, ko je naprimer šlo za izobraževanje mladih, vključevanje mladih v šole, za dostop do vode, za izkorinjenje AIDS-a. Eh, izredno si prizadevamo, izvajamo eh, številne aktivnosti, in želimo si, da bi še lahko dosegli razvojne cilje tisočletja. Zato se morajo dežele združevati eh, in povezovati morajo eh, svoja prizadevanja. To je zlasti pomembno za tiste regije, kjer še ni bil dosežen tolikšen napredek. Eh, in Evropska unija je na to pozorila v spomladanskem paketu. To je izjemnega pomena. Gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospod predsednik komisije, gospod Barozo, Eh, gospa visoka predstavnica za eh, zunanje odnose in varnostno politiko, gospod eh, razvojni komisar, spoštovani poslanci Evropske unije, spoštovani poslanci Malja. V dveh tednih eh, bomo eh, praznovali neodvisnost eh, Malija in Zvezdna republika Nemčija je bila prva država, ki je priznala Mali. Dva dni po naši neodvisnosti, 24. septembra 1968. In zato smo Evropski uniji Nemčiji tudi tako zelo hvaležni za ta razvoj. Danes ste mi izkazali zelo veliko čast, ko ste me eh, povabili v plenum eh, tega visokega doma. In dejansko imamo upanje, eh, da bomo lahko um, tudi spomnili uh, svoja prizadevanja in hotenja. Spoštovane gospe, spoštovane gospodje, zares se vam iz srca zahvaljujem, da ste me tako pozorno poslušali. Uh, hvala gospod predsednik rekli ste dobrodošli v političnem dialogu med evropskim parlamentom in republiko mali in lahko rečemo isto dobrodošli v tem političnem dialogu govorili ste o reformah v vaših državah te so potrebne povsod tudi v evropski uniji in rekli ste da je treba izgraditi politični kompromis za boljšo prihodnost Afrike. Pozdravljamo vas, kajti enako počnemo mi v Evropski uniji. To počenjamo že kar nekaj časa. Pozdravljam vas kot pravega predstavnika demokratične Afrike. Hvala, da ste bili tukaj in podali govor pred našim plenarnim zasedanjem. Hvala. Thank you.